gospodu Vojtu. Naslednje obvestilo. Predsednik je sprejel zahteve za imenovanja v parlamentarne odbore strani skupin SD in EKR. Imenovanja bodo zabeležena v zapisnik današnje seje. Če ne bo pripomp do sprejetja zapisnika, bodo ta imenovanja tudi potrjena. in sedaj